Okay, colleagues, thank you. Sorry, we're a little bit late. Spoštovani kolegi, hvala, žal mi je, da nekoliko zamujamo. To je moja krivda. Naslednja točka na dnevnem redu je sporočilo predsednika, na to pa tudi imenovanje poročevalca. No, to ne bo dolgo trajalo, saj ni bil noben poročevalec določen. Kar zadeva imenovanje poročevalca, Imamo tukaj le dva sporazuma za letalski promet, Makao in Šrilanka. To obravnavata predsednik in eh, podpredsednik in eh, odločitev koordinatorjev je bila skladna s tem. Na to smo imeli nekaj stališč, koordina stališč koordinatorjev, sejni dokument o enotnem trgu. In to pa smo imeli še sporočilo o trgovinski in investicijski politiki za tiste države, ki to najbolj potrebujejo. Imeli smo tudi sporočilo, sporočilo o poenostavitvi večletnega finančnega okvira. Glede tega pa ne moremo povedati nič konkretnejšega, saj ne vemo, ali bo odbor za proračun glede tega, kaj storil na to sporočilo o. globalni konkurenci. Tudi glede tega pa ne bomo sprejemali nobenih konkretnih ukrepov vsaj do zdaj, kar pa zadeva študije oziroma poročila so se koordinatorji odločili za izvajanje petih študij. Cestni promet, na to učinek biogoriv, socialni pogoji v sektorju cestnega prometa, večji projekti v okviru TNT, na to pa še industrijska dediščina in eh, turizem na lokalni ravni. Če naj bi se odbor eh, odločil za študijo o biogorivih, naj bi na to iz tega sledila nova študija, novo poročilo. Gospa Lichtenberger pravi, da govorimo o tem, da agrogoriva, zdaj ne več biogoriva. Dobro. Agro ali biogoriva, torej, če bi odbor lahko oblikoval poročilo, bi lahko obravnavali tudi ta dokument pozneje. Na to smo prejeli tudi glasilo komitologije pri obravnavah No, mišljeni odbor se odločil, da bomo imeli skupni, skupno srečanje, skupno obravnavo 24. aprila, do povdne bo to. Prav tako pa razmišljamo o obravnavi v torek 8. maja zjutraj. Takrat bomo obravnavali smernice TNT, popodne pa svežen. letališč. Osmega maja ne bi imeli zjutraj dve obravnavi v okviru TNT-a, popovdne pa se bomo pogovarjali o svežnju letališke politike. V odziv na peticijo je prišlo tudi do posredovanja kolega. Seveda se bom vrnil k temu, ko bomo imeli na voljo poročila. Tisti koordinatorji, ki so imeli nekatere pripombe glede dopisa gospoda Brinkovsa, so bili pozvani naj pošljajo pripombe meni. Jaz pa jih bom posredoval gospodu Brinkovsu, da bo to lahko pokomentiral. Vendar pa moramo pri tem upoštevati časovnico, glede na to, da gre za peticijo, moramo to poslati predsedniku odbora za peticije. Ti pa bodo lahko na to nadaljevali z obravnavo ciljev, če pa se bodo na to znova obrnili na nas, bomo te morebitne pomisleke posredovali gospodu Brinkasu. Koordinatori so se sporozumeli, da gospod Tičav ostane odgovorna za zagotavljanje enakih pogojev med spoloma. No, no, potem pa še točka razno, ko je šlo za čezmejno izvrševanje, so koordinatori pozvali predsednika naj piše gospodu Kalasu, da obrazloži odločitev komisije glede pravne podlage za ta sklep. No, Za teden mobilnosti se je odbor odločil, da bo ta potekal od 16. do 22. septembra. Pri tem pa naj bi vključili tudi predstavitev mobilnosti in na eh, mobilnosti v mestu 17. in 18. septembra. Koordinatorji so znova izrazili željo, da bi predsednik poudaril, da bi moral parlament imeti bolj izrazito vlogo pri tem dogodku, torej tednu evropske mobilnosti. Gospa Tičao in gospod Kančan, ki sta naša predstavnika, bosta predložila svoja priporočila na sestanku koordinatorjev marca. Na to pa se bo to posredovalo naprej. No, pri tistih uh, eh, gigalinerih, zdaj smo torej pri pomorskem prometu, uh, naj bi vprašali uh, gospoda Kalasa glede tega, ali naj bi oziroma ali naj bi tovornjaki prečkali državne meje, predn bi o tem obvestili parlament, no, pravna služba parlamenta naj bi prav tako razmislila o tem, ali ima lahko podobno stališče kot eh, komisija. No, potem so mi prosili, naj se pogovorim s komisarjem, to sem naredil. In eh, danes eh, zjutraj so mi povedali, da ne bo nobenega sporočila glede gigalinerjev in pa razširitev čezmejnega prometa z gigalinerji. Vsaj ne dokler ne bo gospod Kalas govoril o okviru odbora za promet in nam tam razkril tudi svoje namene. No, glede tega postopka ki je povzročal skrbi številnim članom odbora, pa bo gospod Kalas prišel na parlament, obrazložil svojo odločitev in prav gotovo bo takrat eh, potekala poglobljena, zanimiva razprava med eh, poslanci in gospodom Kalasom glede te odločitve. Vendar pa mislim, da je pomembno, da že na, takoj, na začetku povemo, da smo bili zaskrbljeni, tako jaz kot eh, člani odbora koordinatorjev, da je to potekalo brez posvetovanja s parlamentom. Na to smo upozorili in eh, to bo komisar tudi upošteval, zato bo prišel na parlament in obrazložil, kaj namerava storiti z gigalinerji, preden bo prišlo do kakršnega koli sporočila javnosti. No, na to pa še nekaj glede instrumenta za povezovanje Evrope v okviru TNT. Predsednik je poprašal komisarja, glede tega, katera celinska pristanišča naj bi bila vključena v predlagano osrednje in celostno omrežje. No, predstavnik komisije moramo vam povedati, da je nekaj zmede glede tega, katera celinska pristanišča so pravzaprav zajeta v TNT in pa v srednje terajo celostno omrežje. Zato bomo želeli nekaj pojasnil v povezavi s tem. Prav tako smo se pogovarjali o kakovosti zraka in o letalskem prometu. Gospod Kramer v imenu zelenih je govoril o tem in gospod Kramer ne bi sodeloval pri tem vprašanju s komisijo, na to pa obvestil koordinatorje, ko bo imel na voljo vse podrobnosti, ki mu jih bo posredovala tako komisija kot tudi drugi viri. Zato, da si bodo lahko koordinatorji na to znova ogledali to vprašanje. Mislim, da je to to. Marlene Christopher, na to pa še nekaj, gospod eh, Kok za e-call, za e-klic. Taka je bila odločitev prejšnjič. Dieter torej lahko začne delati na tem dosjeju. Kdo bi želel začeti? Gospod Van Dalen, gospa Lichtenberger. Edfrid eh, Koch, gospod Kančan, to so torej vsi govorci, ki so sodelovali na sestanku koordinatorjev. Najprej pa gospod Vandalen. Eh, Najlepša hvala, skušal bom biti kratek. No, slišali smo nekaj v stoličju gospoda Kalasa in eh, vemo, da je komisar vedno pripravljen prisluhniti. Zelo me veseli, da se je odločil za tak pristop. Znova vas pozivam, tako vas kot tudi druge kolege, da se pogovorimo o tem vprašanju in to poglobljeno. Gre za daljše, večje tovornake, tako imenovane gigalinerje, in trenutno poteka določeni preizkusi na nizozemskem, katerih rezultati so zelo pozitivni, še posebej glede varnosti, varovanja. Vsi ti preizkusi so torej zelo dobri. Tega torej ne smemo pozabiti, ko govorimo o teh daljših tovrnjakih. No, kolegi, prosim vas, da se ne, poglob, da se ne posvečate preveč tem dolgim tovrnjakom, ampak da se držite predsednikovega poročila. Gospa Lichtenberger. Uh, Najlepša hvala. Rada bi povedala nekaj v zvezi s koordinatorjem Winkhorstom v zvezi s to povzavo s Torinom in pismom. očitno obstaja pomankanje informacij glede tega in še ena majhna pripomba v zvezi s cefom, v zvezi z kopenskimi pristanišči. Če to vključimo morski in pomorišni, da nimamo samo seznam pristanišč, ampak si pogledamo, kaj to res pomeni, kakšna ta pristanišča so, da nimamo nobenih samo seznama, brez kakršnih koli prioritet. Ne vem, če je možno, ampak mogoče bi bilo dobro, da damo prednost glede na pomen. To bi bilo zelo dobro in pomembno za načrtovanje. tako bi lahko pristanišča bolj integrirali v naše delo. Kot veste, smo <clears throat> sprejeli mnenje na to temo, da je vloga pristanišča odločilna in zato je dobro, da zastavimo prioritete in to ne velja samo za notranje, ampak za morska pristanišča ravno tako. Najlepša hvala, vse, kar lahko naredim, je to, da vam povem, kaj se je dogajalo na sestanku koordinatorjev. Tukaj šlo to predvsem za zmedo glede celinskih pristanišč, če pa želite to razširiti, je to vaša stvar, vendar pa bomo to obravnavali drugič. Ne pravim, ali imate prav ali ne, vendar pa je bil specifični zahtevek, da obravnavamo celinska pristanišča, gospod Lajfri. Najlepša hvala. Rada bi pove, rad bi povedal nekaj v zvezi z gigalinerji. Vsebinsko imam pač drugačne mnenje, vendar pa sedaj to ni vprašanje. Vprašanje je, da obstaja veljavna zakonodaja na tem področju. Čez nek, pred nekaj leti smo se s svetom skupaj odločili glede tega, da lahko država članica članice skupaj s komisijo odločijo, če dovolijo prevoz eh, gigalinerjev preko svojega teritorija ali ne. Zelo dobro je, da sedaj pride gospod komisar in nam pove, zakaj gre. To je lepo, ampak to me sploh ne zanima. Če bo prišlo do sprememb, potem je treba ohraniti tisto, kar je pomembno če bo komisija spremenila zakonodajo, potem moramo tudi mi o tem razpravljati. Podpredsednik komisije, ki mora varovati evropsko pravo, pride sem in želi spremenjati. da se moramo omakniti in potem pogledati, kako si lahko potem to izvaja na drugačen način. To ni dobro o tem lahko še razpravljamo, vendar pa, če imamo veljavno zakonodajo, tega tudi komisija ne sme kršiti. No, kot eh, komisarka Hedegardova pogosto pove, je zakon pač zakon. No, glede tega govoril sem s komisijo in sem obrazložil naše stališče. Pozabite na stališče, ali je Gigaliner dobra, stvar, slaba stvar, vsi imamo različna mnenja. Kot veste, kolega, sem eh, bolj na vaši strani kot nekateri drugi člani odbora. Da, gospod Vandalen ima drugačno mnenje in to je popolnoma v redu. Sam pa imam eh, nekaj dvomov glede samih povlastil parlamenta in ravno zaradi tega se mi je zdelo primerno, da se obrnem na komisarja in povem, da nisem zadovoljen z izvajanjem tega postopka najprej ne bi o tem nekaj povedali in na to ne bi imeli o tem nekakšen govor, predstavitev ali do tega prišlo ali ne, ne vem. Vendar pa je komisija prav gotovo zdaj prejela to sporočilo, ta signal, da mora najprej obvestiti parlament, preden se odloči spreminjati politiko. Komisar je to načelo upošteval in tega se bomo zdaj držali. No, zdaj pa še gospod eh, Lightfried. Eh, glede vašega mnenja. Zelo pomembno je, da imamo tukaj tudi konkretno pravno stališče. Najprej imamo tukaj pravno stališče komisije, v skladu s katerim naj bi bilo vse v redu v okviru obstoječe zakonodaje, da naj bi države članice lahko omogočile čezmeni promet gigalinerjev na svojem ozemlju. Tukaj gre torej za vprašanje subsidijarnosti. Vendar pa uporabljajo obstoječo zakonodajo in novo pravno razlago te zakonodaje. Kot vsi veste, sploh nisem pravnik in eh, ravno zaradi tega mislim, da je prav, da so se koordinatorji odločili, da potrebujemo lastno pravno stališče. Karls bo torej prišel, nam povedal odločitev, vendar pa tega prej ne bo uradno razglasil in zato ima čas tudi naši pravni strokovnjaki, da si vse skupaj ogledajo. Vsekakor razumem vaš pomislek, gre za utemeljen in pravilen pomislek. Moja vloga, vloga predsednika tega odbora, je, da se upošteva pristojnost tega parlamenta in ravno to, da se niso posvetovali z nami glede te spremembe politike je problematično in to sem želel povdariti. Ali vemo, kdaj bo do tega prišlo, ali bo to redni sestanek ali pa bo to vključeno v informacije za koordinatore? No, Eva, ura je zdaj pol desetih, eh, telefonski klic sem prejel dve minuti do devetih, tako da bomo to skušali v pravem času razrešiti. No verjetno bomo imeli dovolj časa, da razmislimo o tem in mislimo, da potrebujemo čas, tako mi kot komisija, da razmislimo o tem. Gospod Kančen. Presidente, ok, preko. Sednik eh, v redu eh, z ozirom na poročilo stoje. Imamo sicer dve prošnji v zvezi z dvema poročiloma, eh, ki nista bila še upoštevana. Um, kar nas zaskrbljuje je uh, rok 8. Eh, maja. Ja, še, uh, zdaj je še mesec februar, uh, to da naj bi organizirali predstavitev o TNT in o CEFU. Zdi se mi, da je to predaleč in sicer morda to ustreza, eh, nam ustreza, kar zadeva CEF, kar govorimo o obdobju 2014-2020, kar pa zadeva načrtovanje TNT, mislim, da bi morali pospešiti, kaj tim, o, ko govorimo o instrumentih za financiranje, to smo govorili včeraj, o tem smo govorili včeraj, če bomo govorili v prihodnje, ampak eh, če eh, bo to veljalo, potem načrtovanje mora biti zelo jasno v naši sredi in torej moramo pospešiti ta postopek in to moramo tudi ločiti od CEF-a, ki ima ima drugačne roke. Upam, da bo ta poziv sprejet, kajti drugače tvegamo, da se bomo nekje znašli na pol poti med načrtovanjem 2013-2016 in predlogom, ki ga je dala komisija in torej bomo samo nekje obtičali nekje na pol poti. Hvala. Antonijo, vse skupaj smo pospešili. Instrument za povezovanje Evrope bomo morali obravnavati najprej. Jutri bo že mesec marec, vsega skupaj ne bi mogli obravnavati nič hitreje. Prvič eh, zaradi velikonočnih počitnic. Predtem eh, ne le v zahodnem svetu, ampak tudi grški ortodoksni prazniki, ki so omeščeni v drug datumski interval. Seveda nisem nikoli pričakoval, da bom postal strokovnjak za to, vendar pa tako je. In a, eh, 8. maj a, eh, se bo tukaj pojavil dosti hitro, da bomo imeli še nekaj časa, da povabimo tudi vse ustrezne strokovnjake. Poročevalci pa so mi sporočili, da menijo, da ne bo prišlo do glasovanja v odboru do septembra ali oktobra, na noben način. Torej. Mislim, da imamo torej še nekaj časa, razumem, da je to pomembno in razumem, da se zelo veliko dogaja tudi v samih državah članicah, tudi v smislu organizacije. Vendar pa menim, da je 8. maj prvi izvedljivi časovni rok, do katerega lahko to izvedemo. Razmišljal sem o tem, ali bi lahko to premaknili naprej ali bi lahko to združili s čim drugim, ne, to je bila katastrofa. In a, eh, trenutno se nahajamo v takšni situaciji. Vendar pa bomo skušali z delom nadaljevati kar se da hitro. Tako upoštevala bom vašo pripombo, vendar pa mi verjemite, da sem se potrudil zagotoviti izvajanje tega postopka čim prej. Gospod Kumusakos, najlepša hvala, predsedujoči. Popolnoma se strinjam. sprošnjo kolega, da bi obravnavali omrežje TNT čim hitreje, vendar no, z gospodom Ertogom sem delal na tem dosjeju in ugotovili smo, da moramo imeti tudi javno obravnavo tega zgodaj jeseni, iz eh, pravnih razlogov pa tega še nismo mogli organizirati. Želel bi vse skupaj nekoliko pospešiti, vendar pa to žal ni izvedljivo. In ravno zaradi tega smo določili ta časovni rok 8. maja. Sicer pa bi bilo bolje, da bi imeli to prej. Hvala. Da, res je. In sam se spopadam tudi s parlamentarnimi postopki in eh, drugi, ki ste bili že prej, predsedniki pred menoj, boste vedeli, da je težko se soočati s to parlamentarno logistiko. Gospod Koch. Najlepša hvala. <clears throat> zelo dolgih tovornih vozilih bi lahko povedali nekaj pozitivnega, vendar pa se ne bom spuščal v to. Če menjamo, zelo zamešamo biogoriva z agrogorivi, potem eh, to pomeni, da enostavno se ne spoznate na drugo generacijo biogoriv. We need a report on the definition of agro. No, prav gotovo bomo potrebovali poročilo o tej opredelitvi agrogorijo in biogorijo, vendar pa trenutno ne bomo o tem razpravljali. Gospa Foster, no, sama ne bom govorila o nobenih gorivih, le zelo na hitro se bom navezala na to, kar je povedal gospod Kramer. Govorili smo o kakovosti zraka na zrakoplovih in vemo, da tukaj obstaja zelo močna lobistična skupina, ki je želja pridobiti veliko število ljudi. Sama nisem znanstvenica, nisem nekakšna strokovnjakinja na tem področju, zato ne vem, ali tukaj dejansko obstaja težava ali ne. Vemo, da smo imeli pred nekaj leti nekatere zrakoplove, določeno vrsto, kjer je obstajala možnost, da nekaj ni bilo v redu s sistemom za zračanje. Vendar pa me zanima, koga boste kontaktirali v imenu odbora od koga boste torej skušali pridobiti informacije. Sam ne bom kontaktiral nikogar. Odločitev koordinatorjev je bila, da naj bi gospod Kramer zbral dokaze, na to pa bi se vrnil v odbor, če bo te dokaze pridobil. Zaenkrat eh, je bilo stališče koordinatorjev, da ne bomo sprejemali nobenih ukrepov kot odbor, počakali bomo, da bo Kramer odpotoval, zbral dokaze strani sindikatov, kogarkoli že, in na to pa se bo vrnil v to skupino. Na to pa bomo lahko odločili o tem. Dobro, očitno sem to narobe razumela, ko ste o tem poročali, ste povedali, da naj bi to uh, raziskovali, preiskovali, ampak s tem sem popolnoma zadovoljna. Torej, Kramer bo to opravil. Hvala. Dobro, še kaj drugega glede sestanka koordinatorjev, lahko sprejmemo to poročilo, najlepša hvala. No, potem lahko nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu, gre za moje poročilo o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov. To bo predstavitev mojega osnutka poročila. Predlog komisije predstavlja nekakšen prenos sprememb, glede katerih so se že porazumele države članice glede konvencije STCV pri mednarodni pomorski organizaciji, zato naj bi, da naj bi evropsko zakonodajo uskladili z standardi za usposabljanje STCV konvencija je to. No in eh, ravno zato imamo nekoliko bolj omejene možnosti glede vsebine sprememb, ki jih predlaga komisija. Vsi prejšnji predlogi sprememb so bili prenešeni v evropsko zakonodajo s podobnimi direktivami. No, sam sem vnesel nekaj sprememb v sama prenos določb manjilske konvencije in eh, to zato, da bi bilo besedilo nekoliko bolj jasno, ter da bi besedilo posodobil in ga prilagodil zadnjim spremembam. Unesel pa sem precejšnje spremembe pri tem, da sem ustrajal, da mora biti obdobja počivanja nekaj, kar je treba ohraniti tudi pri vajah. Glede novih zahtev, glede predlagane direktive v vseh državah članicah, da posredujejo podrobnosti o izdajanju spričeval pomorščakom komisiji vsako leto zato da bi imeli boljši pregled nad poklicom pomorščakov v Evropi. No, na tem področju sem želel unesti naslednje spremembe. Okrepiti pravice do varstva osebnih podatkov z zahtevo anonimizacije podatkov pomorščakov. Ne vem, ali anonimization, anonimizacija v angleščini obstaja, ne vem, ali se je to uporabilo, vendar pa, da naj bi pomorščaki ostali anonimni. Obenem je treba zagotoviti, da se informacije posreduje le v namene statistične obdelave in zagotoviti, da so statistike na razpolago javnosti in v tem primeru podpiram zbiranje statističnih podatkov o poklicu pomorščaka na evropski ravni. Potrebujemo torej jasnejši opis možnosti za zaposlovanje in zaposlovanje v tem sektorju glede komitološkega postopka v okviru Lizbonske pogodbe, pa sem predlagal novo formulacijo za to, da bi ta bolje odražala med institucionalni skupni sporozum iz leta 2011 glede delegiranih aktov. Poleg tega, da bi tukaj bolje ločevali med eh, spričevali za um, kompetence in spričevali za usposobljenost, eh, smo tukaj želeli upoštevati tudi eh, predlog komisije. No, predlogi iz Manile so začeli veljati januarja letos in zato, da ne bi prihajalo do dodatnih zamud glede usklajevanja evropske zakonodaje z zahtevami manilskih eh, amandmajev oziroma sprememb in zato, da ne bi prišlo do nekakšnih navskrižij interesov med evropskimi obveznostmi in pa obveznosti držav članic. Uh, sem moral tesno sodelovati z danskim predsedstvom, zato da smo poiskali nekakšno hitro rešitev. Predlagal sem nekaj sprememb, potem sem se navezal na predlog komisije in upam, da bodo ti predlogi spremljivi za komisijo. Poleg tega sem tesno sodeloval z gospodom Ole Kristensenom, ki je poročevalec za mnenje odbora za zaposlovanje glede sprememb tistih členov, ki določajo izjeme za to minimalno obdobje počivanja. Kaj predstavlja kakšen precedens za te ošibljene določbe iz Manile? Uh, namesto tega, da bi upoštevali zakonodajo Evropske unije. Zato s gospodom Kristensom skušal poiskati nekakšno formulacijo, glede katere bi se lahko strinjali tako v okviru odbora za promet kot za zaposlovanje in da bi na to lahko hitro prišli tudi do sporazuma z danskim predsedstvom pri tem dosejo, s čimer pa bi zagotovili, da bi prišlo do prenosa manjskega sporazuma v evropsko zakonodajo kar se da hitro. No, to je moje poročilo, zdaj pa gospod Komucakos. Eh, Hvala što, kjer je broj, da je. Najlepša hvala, predsedujoči. No, to je zanimivo, gre za zelo strateško pomembno vprašanje, ko gre za usposabljanje pomorčakov in izobraževanje pomorčakov, kakršnokoli nazadovanje na tem področju je nespremljivo. temu bi se morali izogibati in to moramo doseči z večjimi naložbami v sam poklic, z ulaganjem truda v zagotavljanje varnosti, s čitanjem pogojev dela, pomorčakov in tako dalje. Toplo pozdravljam predlog komisije, pa tudi predloge sprememb, zato da se bomo lahko tudi uskladili z manilskim sporozumom iz leta 2010. To so predlogi sprememb iz konference omenili. Torej. No, gospod predsednik, mislim, da gremo tukaj v pravo smer, zato lahko podprem vaše predloge. Menim pa, da bi morali povdariti, da se tiste podatke, ki se jih posreduje komisija, uporabi le za statistične namene. Opozoriti pa bi želel še na dve vprašanje. Prvo vprašanje, začetek veljavnosti te direktive o kateri se pogovarjamo. In pomen same direktive za manilski sporazum, ki je začel veljati na začetku leta 2012. No, naš zakonodajni postopek se bo nadaljeval in vsega tukaj bomo pravzaprav v približno šestmesečnem zaostanku za manjvizijskim sporozumom in zaradi tega bo prišlo do nekaterih težav lade, ki plujejo pod zastavami držav Evropske unije, bodo torej imele veljaven mednarodni sporozum, ki se ga bodo morale držati, tukaj pa ne bo nobene zakonodaje skupnosti, vsaj ne v tem obdobju. In ne smemo pozabiti na težavo s tretjimi državami, s katerimi trgujemo, ki bodo že začele izvajati manjilski sporazum. Tako ne vem, gospod predsedujoči, kako naj najdemo rešitev te uganke, vendar pa moramo to storiti kar se da hitro in začeti izvajati to direktivo, jo dopolniti in začeti izvrševati. Ne vem, kako se lahko rešimo iz te zagate, vendar pa moramo zagotoviti, da bomo na tem delali čim hitreje. Na to pa še zadnja pripomba, predsednik. Razumem, da ne moremo vnašati novih podatkov v trenutno dokumentacijo, saj imamo že besedilo iz manjinskega sporozuma. Vendar pa moramo upoštevati nekaj, kar je še posebej pomembno. Izobraževanje pomorščakov in pa potrebo potem, da se borimo proti piratstvu. Obe vprašanji sta povezani in mislim, da je to zelo pomembno, saj je to postalo zelo problematično vprašanje. Če bi lahko v besedilo vključili nekaj o tem, bi bil pripravljen predložiti tudi predlog spremembe, morda za uvodno izjavo, da bi morali izobraževati pomorčake še posebej za boje proti piratstvu piratom. Vse drugo pa vam bom predložil kasneje. Srečno. Mr. Ugias. Najlepša hvala, gospod Ugias. Grazie, predsednik. Hvala lepa, eh, predsednik, kolegice in kolegi. Naj eh, se najprej zahvalim eh, poročevalcu za to besedilo, ki je zelo koristen prispevek mislim, da moramo upoštevati neko dejstvo in sicer, kar zadeva možnosti izboljšave besedila, so zelo omejene glede na to, da gre za prenovitev predhodnih direktiv, ki urejajo usposabljanje in izajne spričevali za pomorščake in tudi glede na to, da predlog komisije je samo prilagoditev evropske zakonodaje spremembam e, organizacije IMO. Moramo pa pozitivno pozitivno sprejeti a, spremembe, ki jih je unesel k besedilu komisija predsednik Simpson. Te spremembe bistveno izboljšajo formulacijo zakonodajnega besedila, predvsem kar zadeva jasnost, jasno razlago. Moram predvsem poudariti da je pomembnost tega, da se krepi eh, tudi uloga eh, zbiranja statističnih podatkov eh, in seveda z obveznostjo anonimnosti. To bo omogočilo državam članicam, da objavijo te podatke in hkrati je tudi jamstvo, da bodo ti podatki dostopni, ampak hkrati tudi zaupni. In torej v zvezi s tem bi želel povedati, da je koristno zbirati podatke o pomorskih poklicih na evropski ravni. Mislim, da bo to pozitivno vplivalo na različne povezane poklice in tudi na preseganje problema brezposelnosti, ki zaznamuje na žalost tudi to panogo. In še zadnja stvar. Objektivno zamujamo, tako je tudi povdaril predsednik, predsednik Simpson, kolega Komucakus, moramo pospešiti stvari, kajti predpisi eh, z manjinske konvencije so iz leta 2010 in so začeli veljati že 1. januarja 2012. Hvala. Thank you, Mrs. Foster. Najlepša hvala, gospa Foster. Najlepša hvala, gospod predsednik Najlepša hvala za vašo predstavitev poročila. Mislim, da nam primankuje podporo za to, kar želite doseči. Seveda potrebujemo primerno urjenje in izobraževanje pomorščakov in k temu primerna dovoljenja. Veliko vprašanj ste že omenili, vendar pa imamo zelo pomembno vprašanje in če si pogledate prenos podatkov iz ene podatkovne baze v drugo, v drugi državi, še enci verjetno ti sistemi ne bodo kompatibilni. To je treba upoštevati v državah članicah, ko od, se od njih zahteva, da predajo takšne podatke. Treba je torej pogledati časovnico za ta prenos. Pomembno je namreč, da upoštevamo realistično časovno obdobje za ta prenos. Drugo pomembno vprašanje, ki ste ga omenili, je besedica anonimen. Tukaj imate prav predlog spremembe, zelo dobro odraža to stališče. ne morete imeti osebnih eh, podatkov ljudi. Kar tako in to je treba okrepiti in eh, mislim, da nas bo pri tem podprla tudi Evropska komisija. Word, I... <laughs> Najlepša hvala. Anonimizacija ni eh, bila moja skovanka, gospod Tusas. Od jedinstva filijakos organizmos apotelito kendro. Di... ima mednarodna pomorska organizacija, je osrednjega pomena za oblikovanje prava na tem področju, za urjenje, izobraževanje pomorščakov, eh, varovanje njihove življenja in tudi varovanje okolja. Strinjamo se s predlogi poročevalca in s spremembami, o katerih so se že dogovorile države članice v okviru mednarodne pomorske organizacije. Kot tudi o predlogih sprememb, eh, ki so bili sprijeti. Vseeno pa bi rad podal nekaj pripomb. Področje izobraževanja pa maršakov ni zelo jasno opisano in opredeljeno. Kaj to pomeni država članica Evropski uniji? To je še bolj nejasno v tretjih državah. Lansko leto je prišlo do cele vrste sprememb glede tehnologije, ki se uporablja na ladjah. Videli smo veliko sprememb na področju visoke tehnologije. To pa se ne odraža pri izobraževanju osebja, ki dela na teh ladjah. To predstavlja nevarnost na ladjah, kot tudi ogroža življenje pomorščakov in potnikov. čas za raztovarjanje ladje je sedaj krajši, obstaja veliko sprememb v pogojih. Predlogi poročevalca so pozitivni. Dobro bi bilo, če bi lahko vsaj na nekakšen način izboljšali izobraževanje pomorščakov vendar pa ukrepi niso dovolj za reševanje problemov, ki obstajajo. Uložili bomo nekaj predlogov sprememb, upam, da bodo ti pozitivno sprijeti. Tako da posadka na ladjah, kot tudi na križarkah, spadajo v enako kategorijo, kajti obstaja ni nek del, segment pomorščakov in posadke, ki niso obravnavani enako. Pomorsko pravo smo spremenili in dopolnili leta 2006 v Mednarodni pomorski organizaciji. nekatere inštitucije Evropske unije so izgubile zelo veliko časa pri prenašanju sprememb v našo zakonodajo. Mislim, da moramo čim hitreje ukrepati v to smer in zagotoviti, da izboljšamo izobraževanje pomočnjakov čim. Hvala lepa razpravljate. Hvala lepa, predsednik. Naj povem, da popolnoma soglašam s kolegom uh, Gorgosjom, uh, kar se deva boj proti uh, piratstvu. Moramo ustrezno torej usposobiti pomorščake na res eh, trden način, potrebno, je tudi, potrebno je to tudi vključiti v eh, priročnik dobrih praks, ki že obstaja v IMO. In torej mislim, da se ne splača, da si ponovno izmišljamo nečesa, kar, je, kar že obstaja. In drugič, gospod predsednik, ne vem, če sem pravilno razumela, ampak kar zadeva vaje, urjanje, kar zadeva torej priprave na izjemne razmere, ali eh, soglašate zdaj s tem, da tega ne smemo vključiti v čas počitka? Kaj ti, ko govorimo o počitku, potem eh, to pomeni, da ne smemo biti prisiljeni v tistem času eh, voditi določene vaje in kaj ti počitek je nekaj, kar je izjemno pomembnega. Eh, ko govorimo o prevozu, o prometu, naj gre za cestni, za letalski prevoz in to mislim, da bi moralo veljati tudi za pomorski promet. Gospod Karnica, svoj imeno komisije. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala za zelo dobro poročilo. Zahvaljujem se tudi vsem poslancem. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da moramo pospešiti postopek za doseganje dogovora s svetom, za to, da ta prenos postane veljaven. Gre za prenos mednarodnega prava v evropsko pravo. Vi ste mnenja, da moramo zaščititi in varovati osebne podatke, se opravičujem za čudno uporabo angliškega jezika in besed. Glede časa za počitek moramo počakati na mnenje kolegov iz odbora za zaposlovanje, vendar pa mislimo, da lahko skupaj z vami in predsedcom poiščemo hitro rešitev za to vprašanje. Vsi smo namreč mnenja, da moramo spoštovati veljavno evropsko zakonodajo na tem področju. Gospod Kmucakos in gospa Vlasto sta omenila vprašanje piratov. Seveda imamo priporočila strani ima, vendar pa ta priporočila ne pokrivajo izobraževanja, kako se mora posadka odzvati, uh, kako morajo biti opremljene ladje. In tudi komisija ima priporočila na tem področju. Vendar pa je izobraževanje in urjenje vprašanje, ki ga lahko odpremo v mednarodni pomorski organizaciji in mogoče lahko poiščemo rešitev za to če lahko v besedilu omenimo tudi to vprašanje. Vendar pa v tem zakonodajnem besedilu tega ne moremo več spreminjati. Varstvo podatkov. To še, tudi to ni omenjeno sedaj na, v dokumentu sveta, vendar pa mislim, da lahko tudi to rešimo. Potem imamo še bolj institucionalna vprašanja tukaj imamo pravno in praktično vrsto vidika. Torej, vse, kar smo dosegli pri SCTV, smo to dosegli v dogovorih v IMU ali pa v odborih, kjer smo to že obravnavali. Mislimo, da tukaj ni večjih težav za odlašanje z odločitvijo, vendar pa bi bilo dobro, da se držimo institucionalnega dogovora. Pripravljeni smo na pomoč in zahvaljujemo se vam za izboljšanje zakonodajnega besedila. Dobro nove tudi v svetu in upamo, da bomo pred poletjem dosegli sporozum glede tega besedila. Hvala. Najlepša hvala. Rad bi se odzval na nekaj vprašanj. Slišali smo zelo dobre pripombe glede urjen izvrževanja pomorščakov, glede kaj treba storiti in kaj se ne smeje storiti. Strinjam se vsem, kar sta povedala gospod Tusas in gospa Vlasto. Težava pa je v tem, da obravnavamo besedilo organizacije IMO. Zelo mi bi bilo všeč, če bi imel pristojnosti spreminjati to besedilo, vendar pa, čeprav boste presenečeni, te pristojnosti nimam. Gre za prenašanje besedila v našo zakonodajo z vsemi napakami. In edino, kar lahko spremenimo, so področje ki zadeva Evropsko unijo, kot je varovanje podatkov, kot metodologijo, kakšni bodo postopki. Samo takšna področja torej. Ko gre za vprašanje, ki ga je omenil Komocakos, kot je e, urjenje v primeru piratskega napada. Sam nimam nič proti takšnemu urjenju, vendar pa tega v tem besedilu ni. Če bi ima moral storiti več, je seveda čisto drugo vprašanje. Imamo tudi uh, poročilo gospoda Imestajna o EMSI in seveda se tam lahko razpravlja o boljšem izobraževanju urinja pomršakov v primeru piratskega napada, vendar pa tukaj v tem besedilu to ni pravo mesto za to. Gospod Tusas je dejal, da bo uložil predloge sprem za izboljšanje urenja. Sam bom moral glasovati proti. Iz pravnega vidika samo prenašamo besedilo ima. Ne gre za to, da se ne strinjam s tem, kar želite storite, vendar pa pravim, da to ni pravo mesto za to. Seveda moramo zahtevati od ima za boljše standardi glede izobraževanja. Tukaj nimam nobenih težav. vaje kot del urenja. Če imamo klasični primer, zakaj so vaje potrebne, smo videli to v primeru Costa Concordije. Običajne vaje in certifikati, to so področje, ki spada pod ta prenos besedila. Kot odgovor na pripombe poslancev je moja prošnja. Ne gre za to, da mi tukaj vzpostavljamo standarde za izobraževanje pomorščakov. Gre za poročilo o prenašanju zakonodaje ima v evropsko zakonodajo. Poslanci so omenili, da zamujamo s časom. Tukaj imate prav, vendar pa zamujamo zaradi Evropskega parlamenta, zaradi tega, ker je odbor za zaposlovanje se skliceval na pravilo številka 50. Mi smo temu nasprotovali in zaradi tega je prišlo do zamude. Svet je pripravljen na delo, dansko presedstvo ravno tako, imamo pa to neumno pravilo številka 50, ki ga imamo v Evropskem parlamentu, ki je povzročil zamudo. Torej zamude ni povzročila komisija, niti svet, niti imo, zamuda, da zamuda je kriv Evropski parlament. Strinjam se s tem, da to storimo čim prej in da prenesemo to zakonodajno besedilo v Evropsko zakonodajo. Rok za uložitev predlogov o spremembi je 22. marec o povdne. V odboru za promet bomo glasovali aprila, potem pa na plenarnem zasedanju maja in junija. Postopkovno vprašanje, gospod Komocakos. Samo vprašanje imam v zvezi z izobraževanjem, urinjem in pirevatstvom. Bi vi sprejeli vodno navedbo glede tega v zvezi s tem, ne da bi spremenjali zakonodajno besedilo? Še prenišljujem, sveda, mogoče, ne vem, Gospod Tusas bi tudi potem lahko predlagal, boste sprejeli moje pripombe eh, kot vodne navedbe in skrmimbe, da bomo s tem odpirali Pandorino skrinico. Gospod Kacakos, vi imate prav, vendar pa bi bilo dobro, da bi to vključili v poročilo gospe Sestajn eh, v zvezi z EMS, ne pa da vključimo to v to poročilo. ne bi želel posegati v interne grške spore, gospod Tusas. Gospod predsednik, mislim, da ne smemo razširiti obsega in vključevati vprašanje kot je prijatelj, zato se strinjam z vami. Imam pa manjša pripomba, če smem. Vse mednarodne organizacije, sindikati, ki so dejavni na tem področju, vse te organizacije in združenja so proti proti tem vprašanjem v zvezi z um, globim oziroma širšim izobraževanjem pomorščakov. Okay. Dobro, ostanemo pri tem, kar sem dejal. Naslednja točka na dnevnem redu je. Yeah stvar enotnega trga in evropskih državljanov, tudi sam sem poročevalec v tem primeru. Naj vas spomnim na to, da bo imko pisal mnenje. V zvezi z 20 glavnimi skrbmi evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem enotnega trga. Registracija avtomobilov in pravice potnikov so ena od skrbi, ki so jih eh, identificirali v poročilu IMKA. Torej, mnenje o registraciji avtomobilov. Mi smo uvedli enoten harmoniziran sistem za registracijo vozil to olajša kupovanje, čezmejno kupovanje vozil. Če ima lastnik evropsko dovoljenje, dokument za registracijo, vozniško dovoljenje, bi lahko hitreje registriral svoj avto v drugi državi članici. Dobili pa smo zelo veliko pritož strani državljanov zaradi dolgotrajnih postopkov, še posebej, ko gre za ponovno registracijo vozila v drugi državi članici. V praksi se to ne bi smelo dogajati, vendar pa se. Zato imamo še vedno zelo veliko prostora za izboljšavo, še posebej, ko gre za izvajanje zadevne zakonodaje v državah članicah pozval sem komisijo, da uvede evropska pravila za olajšano čezmejno registracijo avtomobil. Glede pravic potnikov. O tem smo imeli zelo dolgotrajno razpravo v zvezi s poročilom gospoda Taylorja. In zato moramo stati v okviri tega, kar počnejo drugi. Izvrševanje in zaščita pravic potnikov v Evropski uniji je ključnega pomena za naše državljane, ki potujejo. Nuno je tudi zagotovimo enaka pravila za vse prevoznike. Strinjam se s tem, da je treba izboljšati zakonodajo na področju mobilnosti in Evropska komisija mora rešiti vprašanje pravic potnikov tudi pri multimodalnem potovanju potnikov. Imamo še veliko odprtih vprašanj. In zaradi tega smo tako poglobljeno obravnavali pravice potnikov v poročilu gospoda Taylora. Gospod Bach pa bo pripravil pravice, poročilo v zvezi pravicami potnikov v celotnem sektorju transporta. V tem mnenju želim zagotoviti, da jim ne stopim na prste glede tega, kar počnejo, zato da imamo dosleden pristop. v bistvu gre za to, da želimo imeti podrobno poročilo o skrbeh državljanov in podjetij. Gospod Harbor je povabil druge odbore k sodelovanju. Torej, pri mojem mnenju ne gre za to, kaj pomeni področje prometa na notranjem trgu. Gre za specifično ti dve področji, ki so jih izbrali v odboru IMKO kot področje, kjer želijo slišati naše mnenje. Toliko kot uvod. Sedaj pa gospod Bach, gospod Savisa in gospa Foster, gospod Bach. Najlepša hvala. Omerili ste dve najpomembnejši vprašanji. Registracija motornih vozil in pravice potnikov pri registraciji moramo resnično poskrbeti za to, da zmanjšamo finančno in administrativno breme za državljane. Preprečiti moramo dodatne pristojbine in pa davke. Vendar pa je povezano tudi, to tudi z tehničnimi pregledi vozil. Zato moramo tukaj poskrbeti za harmonizacijo zahtev v državah članicah pri skupnih definicijah standardov in poskrbeti za centralizirano podatkovno bazo. Potrebujemo tudi dinamični razvoj pregledov metod in pa vsebin zato da bi čim bolje poskrbeli za varnost na cestah. Sedaj pa pravice potnikov. V zadnjih letih smo napravili zelo velik napredek. To se odraža tudi mm, v praksi pri različnih vrstah prometov, vendar pa je treba še izboljšati situacijo, še potem, ko gre za letalski promet. Potrebujemo pa skupni evropski okvir za potnike na vseh področjih transporta. Zato moramo to vertikalno izboljšati, kot tudi horizontalno, da dobimo primerljive pravice, boljše informiranje na vseh področjih, vseh sektorjih, kot tudi harmonizacijo, da preprečimo diskriminacijo različnih vrst transporta. Mislim, da moramo obravnavati tudi pravice potnikov z omejeno mobilnostjo. Ti namreč veliko krat naletijo na ovire pri potovanju, kar ovira tudi dobro delovanje notrenega trga. Imamo tudi vprašanje propadanja solventnosti letalskih družb, kjer so prizadeti na milijone potnikov, zato mu se moramo tukaj sklicati na našo rezolucijo iz 2009, kjer predlagamo rešitve za to. Nasplošno pa lahko rečem, da ste dobro obravnavali dve najpomembnejši vprašanji in da je mnenje zelo dobro. Hvala. Thank you very much, Mrs. Savisa. Hvala lepa, <clears throat> gospa Savisa. Prosim, ka mul ei ole põhimõtteliselt uusi äh, Hvala lepa. Nimam ni česar novega dodati v glavnem k temu, kar je že bilo povedano. Morda bi želela poudariti temu nekatere vidike oziroma postaviti nekaj vprašanj. Prva stvar je povezana s tehničnimi pregledi. Res je, da moramo imeti skupna pravila, uh, za tehnični nadzor, tehnične predlede vseh vozil. To, da kar uh, sem seznanjena, je to vrstno preverjanje zapleteno. Naprimer, eh, v nekaterih državah velja sistem TUV, eh, v nekaterih drugih pa ne, imamo druge vrste certificiranja. Se pravi, kako naj izvedemo te tehnične preglede. Seveda tudi podpiram eh, skrčenje administrativnih bremen, poenostavitev pravil, to, da ne smemo pozabiti, da kljub okrepljenim pravilom in večkrat eh, kupci kupijo uh, pač. Uh, avtomobile, ki so bili uh, predmet kraje in ki so jih potem prinesli čez mejo. In torej je težko tudi to preverjati. In seveda moramo uveljavljati pravila, enaka pravila za vse potnike. O tem smo se pogovarjali, ko smo sprejemali svežen o avtobusnem prometu. Uh, In uh, seveda želeli bi ohraniti prvotni namen to, da majhne države so še vedno izuzete iz te direktive. Želim vas opozoriti na to, da ko govorimo o pravicah potnikov v avtobusnem prometu, uh, je bilo povdarjeno predvsem to, da. Moramo pravice vseh potnikov, vseh vrst prevoza in jih združiti v en sam dokument. Govorili smo torej, o, imamo pa več direktiv in vse te pravice bi morali biti zajete v eni sami, v enem samem dokumentu, torej vse mora biti organizirano na usklajen način v enem samem dokumentu. Hvala lepa. Hvala gospa, gospa Foster. Hvala predsednik. Hvala lepa za vaše pripombe eh, v zvezi z vašim mnenjem. Eh, zadnje čase ste zelo angažirani. Kar zadeva avtomobile, popolnoma soglašam, stotsotno soglašam z vami, če kupite avtomobil v Franciji, v Belgiji, kjerkoli že, uh, Torej, to so vozila, ki so potrjena, ki imajo certifikate od eh, proizvajalcev, torej ne bi smeli imeti težav, ko prehajamo mejo. Vem sicer, da, tako kot je povedala kolegica, včasih prihaja tudi do nakupa ukradenih avtomobilov, tudi nenamenoma eh, in eh, vsekakor. Ponavadi gre za zelo drage avtomobile. In seveda to, in predvsem tem je treba upoštevati tudi kriminalno plat, ampak želimo prizadevati za to, da se skrčijo administrativna bremena. Moram reči, da Malcolm je sicer moj dobri kolega, popolnoma soglašam dejstvo, da je e, odbor IMKO zelo, zelo zaposlen, ampak Ne vem, kako se tukaj uklaplja tudi vprašanje Dublina, eh, Dublina. In torej veliko, veliko časa smo posvetili vprašanju pravic potnikov in se znajdemo pred tem, da ponavljamo stvari eh, spet pred nekim drugim odborom. Mislim, da to ni bil naš namen. Zdi se mi, da prihaja do veliko podvajanja v odborih. Mi se ponavadi ukvarjamo s to temo in eh, naše delo je ponavadi zelo tehtno ampak mislim, da tukaj prihaja tudi do majhne skrbi. Govorili smo tudi o testiranju a, motornih vozil. Ali potrebujemo zakonodajni akt v zvezi s tem? Nisem popolnoma prepričana. A, To bi se vsekakor dogodilo tudi brez eh, podobnega akta. In še zadnja stvar, sem morda nekoliko preskakovala eh, iz teme na teme. Vsekakor, ko govorimo o pravicah potnikov, imamo že direktive, kaj rabimo še dodatno uredbo, zakaj bi to morali biti zajeto v eni sami uredbi. Tukaj gre za zapravljanje časa. Sicer imamo že ustrezne akte, imamo različne vrste eh, prevoza in torej nimamo nikakršnega skupnega imenovalca, ker gre za različne vrste prevoda, prevoza. Za, imamo že kolego, ki se s tem ukvarja imamo že dobra, dobra besedila v zvezi s tem in torej mislim, da se že, smo se že dobro lotili te vprašanja prevoza, prometa. Mislim, da se bodo morali s tem ukvarjati še nekateri drugi odbori. Vsekakor, ko govorimo o vašem delu, seveda eh, to zelo cenim in vam eh, želim veliko uspeha. Hvala lepa. Sicer naj povem, da tukaj nimamo uh, predstavnika komisija, komisije, ki bi uh, spregovoril v zvezi s tem. Naj povem, da uh, smo se že soočali z vprašanjem pravic potnikov. Uh, tudi s tem se ukvarja uh, zdaj odbor IMKO. Imamo poročilo uh, gospoda Bahka. Uh, o multimodalnih pristopih. Imamo, zdaj torej proučujemo tudi druge dokumente, ampak res je, da bi bilo bolje imeti samo en zakonodajni akt, kot raje kot več različnih. In eh, tega so, smo se začeli lotevati ravno s poročilom gospoda Baha v zvezi s tem, kar je povedala gospa Foster. Uh, ko govorimo o preverjanju uh, zanesljivosti vozil, imamo sicer 27 različnih standardov, uh, In ko a, vozilo želimo a, prenesti na drugo stran meje, zato da bi poskrbeli za ponovno registracijo, potem nekateri bi lahko rekli, a, ampak tam v drugi državi so strožji oziroma manj strogi, bolj, je vse skupaj bolj ohlapno in zato, ko a, gre za ponovno registracijo, a, pač a, neka država zahteva, da vozilo. A, nekako je še enkrat preverjeno, kar zadeva varnost na cesti. In zdaj uh, se ukvarjamo, ukvarjamo ravno s tem in sicer, da olajšamo uh, ljudem uh, postopke pri ponovni registraciji iz ene države v drugi. Uh, 8. marca je zapade rok za spremembe, glasovali bomo v odboru 19. junija in v ne se popravlja. Predsednik 19. junija pa a, bodo glasovali v odboru Imku, mi pa bomo a, glasovali aprila. Zdaj pa prehajamo na poročilo gospe Tikav. Okay, Pozorili so me, da a, morda bomo morali prekiniti za kratek čas, ker gospa Tikal a, ne bo prisotna v dvorani do 11. ure in moram reči, da je to a, poročilo zelo pomembno poročilo, zato je, a, zelo, je res temeljnega pomena, da imamo med nami tudi gospod Tikal. Zdaj pa bomo prekinili za 10 minut. Hvala.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 Skratka, eh, najprej zato, da omogočimo kolegici, da se nam pridruži oziroma da se pripravi. Naj povem, da rok za amandma je bil 6. marec, to je bilo potem podaljšano do 15. marca. Želel sem vas samo opozoriti, da je novi rok za vložitev predlogov sprememb 15. marec. Na to bomo glasovali aprila v odboru. Vsekakor eh, upoštevajte, da eh, imate zdaj čas za uložitev predlogu spremem do 15. marca, ne več do 6. In zdaj pa bomo obravnavali uh, vprašanje digitalnih tahografov. Hvala lepa, uh, predsednik, kolegice in kolegi. Naj se najprej zahvalim sekretarjatu, predvsem uh, gospe Elviri, za njihovo sodelovanje Naj se tudi zahvalim vsem poročevalcem v senci, s katerimi sem imela a, res a, zelo dobre stike, zelo dobro smo, delova, smo sodelovali, upamo, da se bo to še nadaljevalo. Moram reči, da gre e, za zelo zanimivo temo, sicer a, e, gre za zelo tehnično temo, z, ki pa je hkrati izredno zanimiva in ki ima zelo globoke posledice, kar zadeva tudi spoštovanje socialne zakonodaje na področju a, e, cestnega prometa. Ne bom predstavila celotnega zgodovinskega ozadja, kako je prišlo do uvedbe tahografov. Naj vam samo povem, da za letom 1985 je prišlo do uvedbe analognih tahografov in uh, analogni tahografi se še vedno uporabljajo pri nekaterih vozilih, ki so bili registrirani pred 1. majem 2006. Kar pa zadeva vozila, ki so bila registrirana po 1. maju 2006, pa uh, je uh, prišlo do uvedbe prve generacije digitalnih tahog tahografov. Uh, Eh, vsekakor pa eh, se še vedno srečujemo s težavami eh, s temi napravami. Eden od problemov je, da socialna pravila so prepogosto kršena. Imamo probleme tudi z spoštovanjem najdaljših obdobij vožnje in časa počitka. To povzroča utrujenost pri voznikih, kar lahko predstavlja potem tudi nevarnost za cestno varnost. Imamo tudi težave s podjetji, ki ne spoštovajo spoštujejo socialne zakonodaje in uh, na tak način pridobijo precejšnjo konkurenčno prednost za nižjimi cenami, kajti stroški za zaposlene predstavljajo do 50 odstotkov vseh eh, stroškov poslovanja. Še drug problem je. Uh, to, da tahografi niso dovolj učinkoviti dan danes. Tahograf je bil uveden v glavnem kot eh, naprava za beleženje, ne pa naprava za to, da bi razlagali način, kako se socialna zakonodaja spoštuje. Zato eh, predlog komisije je zelo dobrodošel, kajti vnaša večjo jasnost, eh, v prejšnja besedila, ampak tudi precejsne izboljšave, ko gre za delovanje digitalnih tahografov. Namen eh, pregleda je to, da bi zmanjšali možnost goljufanja, da bi bolj učinkovito izvrševali socialna pravila in da bi zmanjšali tudi administrativno breme. Namen je, da uvedemo eh, naslednje eh, ukrepe. Ukrepi, ki bodo v bistveni meri razširili funkcije digitalnih tahografov, tako da bomo razvili neko novo obliko digitalnih tahografov digitalnih, torej pametnih takografov, ki bodo omogočali tudi komuniciranje nadaljavo za namene eh, nadzora avtomatsko eh, tudi eh, zapisovanje eh, kraja, kjer se nahaja vozilo skozi globalno satelitsko navigacijo in tudi druge digitalne aplikacije. Funkcije se uvažajo tudi zato, da bi združili vozniško kartico z vozniškim dovoljenjem in uh, ustrajala bom tudi seveda še uh, na tem. Dodatni ukrepi predvidevajo okrepitev pravnega okvira, kar zadeva uh, tudi dovoljenja za servisne delavnice, minimalno raven za harmonizacijo sankcij, uh, potem tudi zahteve za države članice, da ustrezno usposabljajo inšpektorje in potem tudi ukrepe uh, o izuzetju nekaterih vozil, kar zadeva obveznost uporabe tahografa. Želela bi izpostaviti, da smo uvedli vrsto, uh, smo vnesli vrsto manjmajev v predlogu sprememb, namreč menimo, da ni dovolj, da uh, prevozna podjetja v, uh, v vlagajo v uh, novo generacijo digitalnih tahografov. Zato smo predlagali vrsto uh, sprememb, zato da bi, obve, da bi bilo obvezno za države članice, da nakupijo nadzorne naprave, zato da uh, se lahko povežejo z novo generacijo tahografov. Namen teh pametnih tahografov je to, da uh, se skrči število uh, tudi ne. Torej, uh, uh, nevarnosti na cesti skozi eh, komuniciranje na daljavo. Digitalni, eh, digitalni tahografi na tovornjaku lahko posreduje nekatera opozorila, ki so povezana tudi z uporabo samega tahografa in v tem primeru se bi, bi potem tovornjak lahko ustavili ob robu ceste, da bi prišlo potem do fizičnega preverjanja. Eh, Na tak način ne bo potrebno, da tovornjaki, ki so v skladu z zakonodajo, da se pač preverjajo fizično ob robu ceste. Nadzorne oblasti bi morali nakupiti tudi ustrezne nadzorne naprave, ampak je tudi pomembno, da inšpektori so ustrezno usposobljeni in da imajo ustrezna spričevala in potrdila, kajti pogosto krat je prišlo do primerov, o tem smo se pogovarjali tudi z drugimi organizacijami Dispolom, imeli smo tudi predstavitev in Dispol je dejansko pokazal, da v nekaterih državah članicah kontrole se dogajajo um, na različen način in potekajo. Um, po različnih postopkih prihajalo torej do določenega odstotka kršenja socialne zakonodaje. Tudi smo uvedli nekatere nove uh, ukrepe, ki omogočajo okrepitev uredbe o uh, zaščiti, o varstvu podatkov. Mislimo, da je to uh, res nujno potrebno in upoštevali smo tudi nekatere pripombe, ki so jih uh, uh, dal, ki jih je, uh, na katere je opozoril nadzornik za varstvo osebnih podatkov. Poleg tega smo tudi ugotovili, da obstajajo različne oblike kršenja v različnih eh, zakonodajnih aktih eh, z ozirom na nove tahografe. Menimo, da je laže za uh, voznika in za prevozna podjetja, ampak seveda tudi za inšpektorje, da, je, da pač imajo razpolagajo z enim samim usklajenim dokumentom. Zato predlagamo mm, predlog spremembe. Eh, ki predlaga skupno klasifikacijo različnih kršitev eh, pri eh, zlorabi eh, tahografov in te bi bile opredeljene kot zelo hude kršitve. Seveda, vsaka država članica je odgovorna za uvajanje in sprejemanje lastnih sankcij, to da pomembno je, da vse te zelo hude kršitve so vključene v zakonodajo na nacionalni ravni. Poleg tega smo tudi unesli nove ukrepe. Zato, da bi okrepili eh, tudi zahteve za servisne delavnice v skladu s podatke, s katerimi smo razpolagali, je videti, da je moč tudi eh, pač ponarediti oziroma spreminjati delovanje tahografov na ravni posamezne servisne delavnice. Poleg tega podpiramo tudi uporabo delegiranih aktov, tako kot predlaga komisija. Vem, da, svet eh, je, da je svet zahteval uporabo uh, izvedbenih aktov, to da parlament, to v te, parlament v tem primeru ne bi imel nikakršne besede. In zaradi, medtem ko, medtem ko v delegiranimi akti skušamo nekoliko zožiti pristojnosti komisije in povečati torej tudi ulogo parlamenta, ki bi imel pri tem tudi pravico do veta. Kar pa zadeva združevanje vozniške kartice z vozniškim dovoljenjem, imamo tudi še drug predlog komisije. In sicer, da bi spremenili direktivo o uh, vozniških dovoljenjih. Torej, na to gledamo kot na nek enotni svežen. Po drugi strani pa imamo tudi člen v tej uredbi, ki se sklicuje na združevanje teh dveh eh, dokumentov kar uh, je podprto tudi z predlogom, da se spremeni direktiva o, o vozniških dovoljenjih. Osebno menim, da z tehničnega zornega kota eh, združitev teh dveh dokumentov je izvedljiva. Vem, da obstajata dve različni eh, instituciji v državah članicah na eni strani, Ministrstvo za notranje zadeve, ki izdaja eh, vozniška dovoljenja in po drugi strani pa Ministrstvo za promet, ki je odgovorno za. Eh, upravljanje eh, z vozniškimi karticami. Sveda, te dve instituciji nista vedno pripravljeni uh, sodelovati oziroma odstopiti del svojih pristojnosti drugi, uh, drugemu uh, telesu, drugemu organu. Vsekakor pa naj vam zagotovim, da temu ni vedno nujno tako. Ti dve instituciji lahko sodelujeta in lahko uporabljata povezane eh, informacijske sisteme. Ko govorimo o združevanju vozniške kartice za vozniškim dovoljenjem, seveda eh, mislimo na pametne kartice, na čipe, eh, tako kot se dogaja naprimer s tahografsko kartico. Vsekakor pa nisem prepričana, da trenutno sedanji predlog eh, komisije v tej formulaciji, da je to najprimernejši instrument eh, in to uh, želim povedati, kaj ti na podlagi raziskav, ki sem jih uh, izvedla, sem ugotovila, da vozniška dovoljenja oziroma da vozniška kartica ima več varnostnih eh, značilnosti kot pa vozniško dovoljenje. In če bi to dvoje združili, potem bi bilo pomembno, da eh, ohranimo eh, čim večjo stopnjo varnosti. Pomembno je, da združimo ne samo ta dva dokumenta, ampak tudi je pomembno, da združimo Eh, ta, eh, to dvoje z ostalimi dokumenti, ki potrjujejo tudi poklicno sposobljenost voznikov. V glavnem sem torej naklonjena tej izdružitvi, to da potrebujemo bolj podrobno oceno vpliva, ki naj upošteva tudi stroške tega združevanja v državah članicah. In uh, tu mislim na združitev uh, teh dveh sistemov, ki jih uporabljajo države članice. To je izvedljivo z tehničnega vidika, tako kot sem še povdarila. Tudi pomembno je, da se odločimo za ustrezne uh, instrumente, da opravimo študijo izvedljivosti za to, da zmanjšamo uh, tudi uh, to, uh, torej zadržke oziroma da, da odgovorimo tudi na zadržke, ki jih imajo države članice v zvezi s tem zadeva nekatere predloge spremembe v zvezi z z eh, členom, ki zadeva eh, do združitev teh dveh dokumentov. Naj povem, da bomo torej opravili študijo izvedljivosti in bomo prosili komisijo, naj oblikuje zakonodajni predlog v zvezi s tem. Eh, imamo nekaj jasnih ugotovitev o pač primernosti te združitve. Naj S tem zaključim in naj povem, da z zanimanjem pričakujem vaše pripombe, komentarje, vprašanja. Tako kot sem že povedala, gre za zelo zanimivo poročilo, ki ima zelo pomemben vpliv za eh, evropski cestni promet. Zaradi tega je naš namen pač ta, da oblikujemo dobro besedilo, dobro uredbo ki naj jo bo enostavno izvrševati strani podjetij, strani voznikov in tudi nadzornih organov. Pripričana sem, da s komisijo in svetom lahko pripravimo besedilo, ki bo služilo temu namenu. Hvala. Najlepša hvala, gospod Tikao, za vaše pripombe in za to poročilo. Zdaj pa še gospod Higgins PPE. Najlepša hvala, predsedujoči. Vsekakor moram čestitati gospe Tikov za upravljeno delo. Pogovarjali smo se že o tem poročilu, pogovarjali smo se tudi z poročevalci v senci. Moram povedati, da je upoštevala kar nekaj naših pomislekov, kar je povedala že sama. Gre za zelo tehnično vprašanje in ključnega pomena je, da vse skupaj pravilno oblikujemo. Člen 19. četrti odstavek, tam je navedeno, da bodo države članice sprejele tiste prave ukrepe, s katerimi bodo preprečile eno skrižje interesov med eh, naročniki delavnicami in pa na to prevoznimi podjetji. Če je prevozno podjetje, obenem deluje tudi kot odobrena servisna delavnica, torej ne more vlagati in nastavljati tahografo v vozilih. Osebno menim, da je to korak predaleč za nekatera podjetja, kot so DHL, UPS, poštna podjetja, mislim, da naj bi morali imeti možnost upravljati inšpekcije in pa podobne postopke, saj so zelo usposobljeni, zelo seznanjeni s tem postopkom. Drugače je pri nekaterih operaterjih, ki upravljajo konvoje, vendar pa mislim, da. Um, bi bilo z občasnimi nadzori vse skupaj dovolj, da bi morali imeti možnost posodabljati in vzdrževati dejansko napravo oziroma tahograf. Pri 57. predlogu spremembe mislim, da moramo povdariti, da so tahografi le eno izmed orodij za zagotavljanje cestne varnosti. Imeti moramo evropsko podatkovno bazo za zbiranje podatkov In mislim, da bi morali tukaj slediti vzoru Združenega kraljestva, kjer je sistem zelo dobro razvit, povezanje z podatkovno bazo prometne policije, ki lahko na to preveri v registru podatke o tem vozilu na podlagi prejšnjih inšpekcij. In eh, tveganje, ki pa je, ko gre za uvajanje tega sistema, da boste vedno imeli določene posameznike, ki bodo nekako prelisičili te naprave in bodo na to a, eh, posegali v samo delovanje sistema in naprave. Vsekakor menim, da je dobro, kar sledi tudi iz poročila gospe Tikao, da združimo v vozniško kartico in pa vozniško dovoljenje. Mislim, da je to smiselno, saj gre za podobno stvar. Na to pa predlog smembe 37, eh, tega je vzela iz eh, same priloge in umestila to normativno ni del besedila. Mislim, da je to dobro, samo jasno opredeliti, kakšno definicijo imamo, ko gre za tahograf. Na to 35. Ti predlog spremembe v celoti se strinjam z njo. Menim, da je predlog komisije na tem mestu nekoliko smešen. Gospod Tikao predlaga dve leti. Nobenega razloga torej ni, zakaj ne bi sistem deloval v dveh letih, ko bomo imeli digitalni tahograf. Če bomo to imeli, je dovolj, da imamo dve leti za izvajanje tega na to 91 in 95, znova naj se navežem na ukrepe oziroma predloge gospe Tika, ko gre za usposabljanje inšpektorjev, pravima, nobenega smisla ni, da morajo podjetje in pa policijski organi preiskovati opremo, če ne morejo razpoznati primerov kršitve in to je res kompleksno vprašanje. Kot sem že povedal, gre tukaj za tehnično področje in ni dovolj, da nekako predvidevamo, katero je tisto primerno usposabljanje predvideno za uradnike oziroma inšpektore in to mora biti poročilo. Na to pa še večje inšpekcije 70 delavnic predlaga, da bi se ti pregledi povečali izmere 10 odstotkov na 20 odstotkov, torej 10 odstotkov komisiji, sami pa predlagamo 20 odstotkov. Bolje bi imeti torej preglede, inšpekcijske preglede vsakih pet let in ne vsakih deset let. In zato toplo pozdravljam vaše poročilo, menim, da ste upravili dobro delo. Najlepša hvala, predsedujoči. Najlepša hvala, zdaj pa gospa Majsnar. Eh. No, najlepša hvala. Pripomnil bom. Podalo v angliščini, saj je eh, očitno tudi sestanek eh, potekal v angliščini gospa Majsner, moram vas opozoriti, da je gospod Higgins eh, pravzaprav irec. No, ravno sem razmišljal o tem, ali eh, sem se prav izrazila ali ne, saj nisem bila prepričana, ali prihaja iz Irske ali iz Velike Britanije. Seveda se upravičujem. Vendar pa govorite angliško, seveda, navežem se lahko na torej, irskega kolega in eh, se obenem zahvalim gospe Tikal za to odlično poročilo, pa tudi za vse opravljeno delo poročevalcev Sence je večkrat povabilo k sodelovanju, večkrat smo se pogovorili o pomislekih, skrbe glede tega predloga in razpravljali smo tudi o tem, kaj naj bi to poročilo vsebovalo. To mi je bilo zelo všeč in eh, poleg tega mi je bilo všeč nekaj drugih zadev, recimo predloge sprememb glede varstva podatkov. Tukaj smo obravnavali nekatere glavne pomisleke komisije, ko gre za način obdelave podatkov, vključno s podatki, ki um, vsebujejo nekatere osebne podatke o voznikih v okviru informacij, ki se zbirajo v tohografih. Zato mislim, da je bilo to pomembno, da smo se o tem pogovarjali. Vendar pa tukaj obstajajo še vedno nekatera ohlapna mesta besedila, morda bi imeli lahko nekatere predloge spremljali glede tega, kaj so tisti ustrezni varnostni ukrepi. To je vedno nekaj, kar bi moralo biti nekoliko bolj podrobno opisano, zato da bi vsi vedeli, o čem govorimo. Na to predlog, da ne bi bila storitev v INSS eh, brezplačna, je dober, kaj pa še dodatni strošek za anteno, prejemnik, eh, ožičanje, ugradnjo in tako dalje. Eh, naj bi to povzročalo velike dodatne stroške za uvedbo trenutnega sistema tahografov, tudi to moramo preveriti. Nekaj, kar mi sploh ni všeč, je izjema, da bi morali ta predlog spremembe razširiti. To je pravzaprav nasprotju s predlogom komisije. Tukaj niste govorili o predlaganih pravilih za izjemo. Komisija predloga pa lahko omejuje določena podjetja, ko gre za trgovino, logistična podjetja in tako dalje. In vem, da, da smo v letu 2008, pred letom 2009, imeli predlog, ki ga je komisija že skoraj celoti eh, pripravila, pogovarjali smo se z državami članicami, da bi določili drugo največjo dovoljeno razdaljo, namesto 50 km, 150 km in mislim, da je bilo to ključnega pomena za zelo veliko ljudi, ki delajo v tem sektorju, pa niso poklicni vozniki. Seveda se bom še vrnila k predlogu komisije in eh, predlagala tudi svoje priporočilo glede spremembe. Prav tako bi želeli skrašati obdobje, ko gre za zmanjšanje obdobnega časa pred začetkom veljave iz 48 eh, na 24 mesecev. To je zelo ambiciozno, na dve leti torej, ne vem pa, če bo to praktično izvedljivo. Saj je treba novo tehnologijo izčrpno preizkusiti, obenem pa moramo usposobiti tudi osebje. Na to pa še pogostnost preizkusov, na to senzori za gibanje preizkusi tehnologije. Vsake dve leti ste predlagali te preglede. Seveda to zagotavlja tudi eh, uporaba najnovejše tehnologije, v tem smislu je to dober predlog, vendar pa gre tukaj mogoče za preveliko administrativno obremenitev, ki tudi ni primerna. Predlagali ste tudi evropsko dovoljenje oziroma certifikat za inšpektore, osebe, ki se jih označi za torej, usposobljeno, mislim, da je to dobro in obenem tem uradnikom omogoči tudi tisto primerno programsko upremo, s katero lahko dela, zato mi je všeč ta predlog. Vključili ste tudi obvezno kategorizacijo različnih hujših kršitev, zato da bi zagotovili pravno varnost in pa tudi pravičnejše konkurenčne pogoje za podjetja. No, ta predlog nekoliko omejuje prožnost držav članic, da to same ocenjujejo, zato se sprašujem glede ja, tega predloga spremembe. No, nasplošno dodali ste torej, tiste ključne obveznosti za konstrukcijo, za ugrajanje, za pregled, za nadzor tahografov, za delovanje tahografov, podatke, ki se beležijo, varstvo podatkov in tako dalje. Kot sem že na začetku povedala, mi je nasplošno vaše poročilo všeč, vendar pa bom predlagala še nekaj sprememb. Nasplošno pa lahko povem, da gre za dobro delo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Lichtenberg. Najlepša hvala, zahvaljujem se mm, tudi poročevalcu. Imamo namreč zelo slabe pogoje, delovne pogoje naših pomorščakov in to je zelo slabo za našo varnost. Ena, zelo, ena večjih problemov, ki jih imamo, je čas za dostop do informacij za naše nadzorne organe. Čas dostopa do teh podatkov traja predolgo in to predstavlja tudi določene težave mislim, da bi bilo dobro, da bi spostavili telefonsko linijo, kjer lahko anonimno pokličijo in se pritožijo. Obstaja namreč zelo velik pritisk na pomorščake, ki je zelo hud. Na voznike, veliko krat delajo v zelo težkih delovnih pogojih. Če vso krivdo zvalimo na voznike, to seveda ne pripomore k večji varnosti naših voznikov. To je treba rešiti. sama ne zagovarjam zelo dolgih poti, prevoznih poti, vendar pa obstaja odgovornost, ki jo nosijo predvsem podjetja. Videli smo v zadnjih časih, da podatki, ki jih dobivamo od držav članic, so zelo pomankljivi. Pred kratkim smo naročili študijo na to temo, kako zagleda razmerje vožnja počitek, kakšna je situacija v državah članicah. Leta 2007-2008 se je skazalo, da ti podatki izhajajo iz leta 2001, torej da nimamo niti dobrih zanesljivih podatkov, na podlagi katerih bi potem lahko izdelali študijo. Komisar pa nam je obljubil, da bo poskrbel za izvanje izvrševanje v državah članicah. Če pa nimamo podatkov in jih ne dobivamo od državšnic, ki podatki, ki bi bili zanesljivi in nažurni, potem bi bilo zelo težko doseči dobro in primerno odzivanje. Še posebej na tem področju, kjer obstaja zelo veliko manipulacij in kjer so razlike tako zelo velike. države članice morajo prevzeti odgovornost za predajo zanesljivih in nažurnih podatkov komisiji, tako se bomo lahko primerno odzvali. Če ne, bo to predstavljalo zelo velik problem v celotni strategiji. Vidimo velik problem pri izvajanju zakonodaje. Države članice enostavno nočejo in ne želijo izvajati nadzorov. In nadzor se izvaja selektivno. Tukaj potrebujemo in zelo sem zadovoljna s tem predlogom glede manipulacij. Torej potrebujemo konkretna dejstva in podatke in zato morajo države članice od komisije prijeti opomin, da so dolžne zbirati in predajati zanesljive podatke. Obstaja pa tudi nekaj težav pri opravljanju dovoljenega časa vožnje. torej, da ta počitek ne upošteva veliko krat v delavni čas in eh, tukaj so tudi težave. Zato je treba na to upozoriti tudi voznike. Sedaj pa še problem delegiranih aktov. Tukaj imamo težave. Res je, da moramo vse korektno definirati in omejiti, kaj lahko in mora spremeniti komisija v kratkem času, zato ker se moramo v glednem času tudi odzvati. Po drugi strani ne moremo dati splošnega dovoljenja komisiji, da počne, kar enostavno želi. Tukaj nimam dovolj zaupanja, da bi si upali to storiti. Zaradi tega, ker se sploh ne upošteva izvajanje v državah članicah, to pomeni, da delo ni tako zelo dobro opravljeno, kot smo si mi to zamislili v parlamentu. Strinjamo se z delegiranimi akti, če so ti omejeni in opredeljeni. Kaj ti? splošna dovoljenja se niso izkazala za najboljšo rešitev v zadnjem časih. Pri prevozu eh, živali je treba uskladiti vožnjo z dovoljenim časom voznika in eh, časi, dovoljen čas in dolžina prevoza živali ni vedno usklajeno z mm, dovoljenim časom vožnje voznika. O tem smo že razpravljali in to vprašanje je še vedno odprto. Najlepša hvala, zdaj pa gospa Foster. Najlepša hvala, predsedujoči. Zahvaljujem se tudi poročevalki za to izčrpno poročilo oziroma uvod v to besedilo. Mislim, da mi tukaj ni treba ponavljati, da je tehnologija res napredovala in da je to res ključnega pomena, ter da moramo to tudi izkoristiti. In če si ogledamo zgodovino tahografa, moramo povedati, da je to vredno ena najboljših iznajd ne le iz varnostnega vidika, ampak eh, tudi glede tega, kako je tehnologija zdaj napredovala globalno, določene položaje in tako dalje, omogoča večjo varnost in varovanje. Tudi potencial za varnost je veliko večji. No, pri tem poročilu pa sem nekoliko zmedena. Ne vem, ali je to pravilno narejeno. Imamo poročilo komisije, ki nas obvešča, na to pa imamo tudi poročilo eh, gospe Tikao. Veliko zadev iz priloge se je na to preneslo v same člene. No, vprašanje. Ko imamo priloge pri tehničnih poročilih, se priloge lahko pogosto spreminjajo. In zato se ni treba vedno posvetovati s parlamentom, da si jo ogledujemo zakonodajo. Saj morate to narediti potem, ko je že vse vključeno v uredbo. Zato imam tukaj manjše pomisle glede določenih delov vsebine, ki so pravzaprav prenešeni deli priloge, ki so zdaj vključeni v normativni del v same člene. Skrbi me torej, kako naj bi to delovalo. Poleg tega mislim, da se moramo spraševati o goljufijah, o zlorabi, o ljudeh, ki kršijo pravila, vendar pa mislim, da tukaj ne smemo nekako obremeniti celotnega vozniškega sektorja da vsi vozniki po eh, Evropski uniji nekako skušale zaslužiti in eh, nočejo spoštovati pravil. Vendar pa tukaj obstaja določen delež eh, ljudi, ki nočejo upoštevati pravil, ne glede na to, ali uporabljamo staro tehnologijo ali najnovejšo tehnologijo. S tem se moramo soočiti, vendar pa a, ne smemo tukaj sprejemati nekakšnih prekomernih ukrepov. Saj imamo tukaj zelo veliko tudi a, manjših prevoznikov. Ne gre za zelo velike vozne parke v vseh primerjih in eh, pri nekaterih dodatnih tehnologij moramo upoštevati tudi to situacijo. Moramo biti bolj razumljivi, saj bo dolgoročno to nekaj, kar bo koristno tudi za njih. Zdaj pa še nekaj dodatnih pripomb. Glede vašega stališča za servisne delavnice, ki naj bi bile povlaščene za ugradnjo tahografov. Sama se ne strinjam z vašim stoličem, ne vem, kakšno stoličje v vaši državi članici in verjetno se ta razlikuje po posameznih članicah. Vendar pa je o tem spregovoril že gospod Higgins. No, pri nas a, doma imamo zelo dober sistem, ki je v veljavi že desetletja. In a, tukaj spoh ne. Dvomimo o tem, da bi skušali tisti ljudje, ki so povlaščeni tukaj to nekako zlorabiti, povzročiti kakšno goljofijo. No, in eh, da ljudje, ki eh, že nekako imajo legitimna podjetja v Združenem kraljestvu, ne vem, zakaj torej naj, a, eh, ne bi mogli delovati ravno zaradi tega, ker Evropska unija ne ve, kako naj bi to izvajala. Zato ne bi podpirali popolne spremembe izvajanja tega dela besedila. Seveda morate a, preverjati servisne delavnice, treba je zagotoviti, da ta podjetja dobro delujejo, vendar pa imamo še vedno nekaj pomislekov glede združevanja vozniške kartice z vozniškim dovoljenjem. Morda je to dobro, vendar pa ni praktično v večini držav članic, vsaj ne trenutno. In morda nekatere države članice tega sploh ne bi želele, glede na to, da so vozniške kartice in vozniška dovoljenja potrjena. Sprejeta. Mislim, da pri tem ne moramo ustrajati. Kot parlament pa lahko ustrajamo pri tem, da imajo vozniki primerna dovoljenja in da uporabljajo tudi primerno opremo, tahografe in tako dalje. Ne pa, da tukaj navajamo, kateri naj bo ta tahograf, kdo naj bo proizvajalec tega. No, mislim, da tukaj ne smemo biti preveč omejujoči glede tega ustreznega dovoljenja. Na to pa naj se navežem še na pripombo mojega dobrega kolega, ki ga ni danes z nami. Uh, vozniki iz tretjih držav, vsekakor imamo v Evropski uniji voznike recimo iz Ukrajine, iz Rusije in upoštevati moramo tudi njih. Zagotoviti moramo, da bodo vsi vozniki v Evropski uniji spoštovali določbe, pravila. No, kakšne zamisli pa ima poročevalka ali pa komisije glede tega, kako naj bi Ukrajinci, Rusi in tako dalje, ne pravim, da tukaj skušajo storiti nekakšno goljofijo. Kako bodo poskrbeli za skladnost ali tudi od njih pričakujemo, da bodo uporabljali enake digitalne tahografe? Na to pa še zadnja pripomba. Kako se bomo zadeve lotili izvrševanja tega po posameznih državah članicah? Organi za izvrševanje vedo, kakšna je njihova naloga, vedo, da pač morajo preveriti, da so to vrnjaki skladni s pravili in določbami in seveda je to zelo težko opraviti, saj imamo različne pravne določbe, ki veljajo v različnih držav članicah, vendar pa je res, da bi morali vse osebe pravilno usposobiti v posameznih držav članicah, zato da bo lahko upravljali to delo. Znova pa moram povedati, da moramo biti tukaj nekoliko bolj pazljivi, saj gre za občutljivo vprašanje. No, zahvaljujem pa se vsekakor poročevalki za opravljeno delo na tem področju. Hvala predsedujoči. Najlepša hvala, gospod Rubiks, ste se želeli oglasiti v imenu svoje skupine. Tega niste pokazali. Sam se strinjam s to razpravo in nimam nobenih pripomb. Mr. Ertug. Da pa še gospod Ertug. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst einmal möchte Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil gospe Tikov za odlično opravljeno delo. Izpostavila je najpomembnejše vprašanja, vseeno pa bi rad omenil tukaj nekaj najpomembnejših vprašanj. Zelo pomembno je to, kar je povedala poročevalka in to je, da opredelimo pojme in pa tudi tehnične vedike. Kot drugo bi rad povdaril, in tukaj tudi podpiram vprašanje varovanja podatkov, da to sploh ni nobeno vprašanje, torej da moramo ohraniti varstvo podatkov tudi pri predaji podatkov v zvezi z vožnjami. Danes govorimo predvsem o prevozu in o tistih, ki so v ospredju, ko govorimo o konkurenčnosti naših podjetij. Varnost je prvotnega pomena, o tem se strinjamo vsi. Vendar pa bi vseeno rad opozoril na poklicne skupine, ki morajo vozi, voziti za to, da lahko opravljajo svoj prvotni poklic in to so ponavadi obrtniki ali delavci. In v državah članicah imajo svoje področje dela omejeno na radi približno 50 eh, km obstaja predlog, da bi to razširili na 100 km. Po mojem mnenju se mi zdi to pravilen pristop. Ne da bi s tem ogrozili delovne pogoje naših zaposlenih. Imamo pa regije na podeželju v državah Švence, kjer imamo predvsem mala podjetja, ki zaposlujejo. Ti so hrbtenica tamkajšnjega gospodarstva in tukaj pri teh malih obrtniških podjetjih imamo težave pri tem, da morajo voziti zelo dolge distance za to, da lahko upravljajo svoj poklic. To so naprimer zidari ali pa pleskari. Zato imajo zelo dolge razdalje, ki jih morajo prevoziti naprimer eh, v, na Bavarskem iz Mintna v Regensburg ali pa tako dalje in zato zelo hitro pride do tega, da vozijo razdalje 50 km ali pa celo 100 km. Zato prosim, da lahko razširimo to področje zato, da imajo tudi majhne podjetja več priložnosti. Sam bi rad videl 200 km, vendar pa če to ni izvedljivo, bi bilo dobro, da dovolimo vsaj 150 km, zato da lahko ti mali podjetniki upravljajo svoje delo. Njihov cilj ni voziti ali prevazi, ampak da upravljajo svoj poklic, naprimer, da pleskajo. Ne, da bi in s tem ogrozili njihovo varnost. Hvala lepa. Najlepša hvala zdaj pa gospod Koh. Ja, Najlepša hvala gospe Tikov za zelo dobro poročilo. Gospa Tikov, vi ste opozorili, da moramo z digitalnim tahografom poskrbeti za zaščito socialnih pravil in pogojev, da moramo izboljšati predvsem varnost na cesti. Digitalni tahograf ne velja za osebna vozila. In eh, to je dobro, ker si vsi pač po upravljem delu želimo priti domov. Smo pa vsi edini glede tega, da moramo dovoliti posebne izjeme, še posebej za manjše obrtnike, kjer njihov namen ni voziti ali prevažati, ampak da opravljajo svoj poklic. Torej, da jim dovolimo radi 150 km. Najlepša hvala. Hvala. Gospod Pirker. Danke, Herr Vorsitzender. Hvala lepa gospod predsednik, tudi sam čestitam poročevalki za odlično poročilo. Rad bi omenil štiri vprašanja. Prvo vprašanje so že omenili pred menoj in to je predosvojme številka dve, kjer so omenjeni že primeri za izjeme, eh, In tukaj se strinjam in mislim, da nimam več ničesar za dodati. Torej, da gre za posebne storitvene dejavnosti, kjer potrebujemo takšne izjeme, še posebej, ko gre za obrtniška podjetja. Tukaj podpiram to vsekakor zaradi tega, ker imamo v Avstriji podobno situacijo kot na Bavarskem kjer eh, morajo obrtniki prevoziti kar dolge razdalje, zato da lahko upravljajo svoje delo in svoje storitve. Tudi pri gradbeništvu imamo podobno situacijo, kjer imamo manjša podjetja, ki imajo dva tvorn, dve tvorni vozili in potem s temi prevažajo svojo opremo in delavce. Zato bi radi izuzeli te primere in to področje povečati 150 na 200 km, če je možno. In drugo vprašanje. Tukaj gre za oznake. Gre za preslednje številka 44. Tukaj imamo predlog komisije v zvezi s tem, da je treba označiti, kdaj se začne um, prevoz in kdaj ne. Da se spoštujejo predvidena pravila, mogoče bi lahko tukaj sprejeli zelo jasne predpogoje komisije. Po mojem mnenju so ti ta pravila in pogoji zelo dobri. Potem pa imamo preznamo veštevka 57. Tukaj se strinjam s tem, da ni dovolj, da tehnični pregledi lahko pripeljajo do dodatnih kazni, ampak da moramo upraviti še dodatno, dodatni nadzor, fizični nadzor, dokler se ne izda še dodatno denarno kazen. In še zadnje vprašanje, ki je povezano z predlogom 789 tukaj komisija zelo eksplicitno pove, da moramo upoštevati zelo kratka, kratke počitke, ki jih pa ni treba eh, označiti. In čas ki ga porabimo za pripravo, ni vključen v čas prevoza. In to ne spada med pauzo ali pa med odmor, kot to tukaj opredeljuje komisija. Sam bi podprl predlog komisije, zanima pa me, zakaj želite skrajšati ta čas in pa novo opredelitev tega časa za priprave. Hvala. Se vam da len? Najlepša hvala. Gospod Fontalen, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam se zahvaljujem poročevalki za to poročilo o predlogih sprememb k tej uredbi. Želel bi poudariti dvoje. Prvič, Komisija bi si želela imeti nekakšno splošno, združeno vozniško dovoljenje. Mislim, da to ni prav. Saj želimo ustaviti možnost goljofije, zlorabe, zagotoviti želimo, da bi se vozniki bolj zavedali, kaj počnejo. Mislim, da to ni sorazmerno. Saj bo po mojem mnenju to imelo posledice na voznika ne le v poklicnem smislu, ampak tudi v njegovem zasebnem življenju. Le predstavljamo si lahko posledice, ki bi lahko to imelo na, če bi recimo na poklicni ravni izgubil vozniško dovoljenje, ne bi mogel več voziti v zasebnem življenju. No in eh, tudi evropski organi, ki se ukvarjajo z varstvom podatkom, so povedali nekaj v povezavi s tem. Zato me zanima, ali komisija ne bi mogla tega znova pregledati. Na to pa še drugo, gospod eh, predsednik. Obravnavamo uredbo In manevrski prostor, ki nam je na voljo, ki je na voljo parlamentu, je relativno omejen. Gre za zakonodajno besedilo in eh, ne moremo nekako razširiti tega našega seznama želja preko določenih meja. Poročevalka govori o izvrševanju in mislim, da je to zelo pomembno, še posebej v kontekstu usposabljanja teh uradnikov, teh inšpektorjev vendar pa mislim, da je usposabljanje ljudi, ki bodo delali za izvrševane organe, nekaj, kar moramo prepustiti komisiji. Spominjam se cele vrste razprav, ki so potekale prejšnje leto v parlamentu, med katerimi so visoki funkcionarji v komisiji povedali, da je vprašanje izvrševanja nekaj, kar si bodo ogledali kot prednostno nalogo in to takoj. Res je, da imamo vzpostavljen nekakšen sistem, tehnično opremo in tako dalje, vendar pa, če uradniki, ki bodo to izvrševali, ne bodo mogli tega enostavno uporabljati in bo to za njih preveč kompleksno, bi bilo dobro, da bi si komisija to znova ogledala. To ni predlog spremembe. Tukaj gre za zakonodajno besedilo, zato ne moremo dodajati preveč. Najlepša hvala gospod eh, Vandalen. Kolegica Durand, najlepša hvala, gospod predsedujoči, odzvala se bom na to, kar smo slišali o izjemah. Mislim, da so ukrepi, ki so bili predlagani tukaj, ukrepi, ki niso gospodarni, poleg tega to pravzaprav niso ukrepi, ki bi posegali v zasebno življenje, ampak pravzaprav so osredotočeni na cestno prometno varnost za vse uporabnike na cestah, pa tudi za voznike, da bi zaščitili tudi njih same zoper preveliki utrujenosti, ki bi zmanjšala njihovo pozornost in bi jih eventualno ogrozila, postavila v situacijo, v kateri bi lahko povzročili nesrečo sami, pa bi bili tako gotovo žrtev tega. No, v primeru, da pride do nesreče s tovrnjakom, je ravno voznik tisti, ki prvi izgubi življenje. Ne vem, kako si lahko predstavljamo te situacije, vendar pa če si bomo predstavljali to vrstne ukrepe, moramo upoštevati tudi merila, ki izhajajo iz cestno-prometnega zakonika oziroma pravili. Naravno na tem delamo in ko poslušamo argumente o obrtnikih ali drugih poklicih, ki bi potrebovali nekakšne izjeme, no, mislim, da. Oni um, živi, tudi sami delajo cel dan, na to se podajo na ceste in uh, morda so v tem primeru mogoče še bolj ogroženi kot drugi, so utrujeni, morajo dolgo peljati potem, ko so cel dan delali v okviru svoje poklicne dejavnosti. In zato menim, da bi morala biti merila predvsem povezana z cestno-prometnimi pravili, kar bi omogočalo tudi prenos odgovornosti ne le na delodajalca, ampak tudi na druge, torej tiste, ki izdajajo nekakšna naročila za prevoz tovora, blaga in tako dalje. Ravno tisti naročniki so tisti, ki nekako pritiskajo na voznike, da nekako opravijo prevoz v določenem kratkem časovnem obdobju. In da bi za to uporabili tahografe, se mi zdi popolnoma dobro. Ni dobro, da bi bili ukrepi preveč strogi, vendar pa menim, da bi morali tukaj uporabljati predvsem merila, ki izhajajo iz cestno-prometne varnosti, ampak ne eh, merila, ki upoštevajo v preveliki meri pravice obrtnikov. No, ti obrtniki menim, da po celem dnevu dela lahko so še bolj izčrpani, še bolj utrujeni in eh, so v še bolj nevarni situaciji, da ogrozijo tako sebe kot druge. To je edino merilo. Cestno prometna varnost, vse drugo pa je dodatno hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Groš. Hvala lepa, gospod predsednik. Nisem slišal uvodne predstavitve, sem pa prebral poročilo. Rad bi omenil tri vprašanja. V zvezi z vozniškim dovoljenjem in provetnim dovoljenjem. Tukaj moramo izmeriti tudi destinativne posledice za državo, kot je Belgija. To pomeni več kot 8 milijonov evrov stroškov. Zato se mi zdi, da ocena komisije glede administrativnih stroškov pre, da je prekoračila s temi stroški, zato je treba to še preveriti. In eh, treba je tudi pogledati, če bo voznik še osebno kaznovan zaradi tega, ker ne bo imel teh posebnih vozniških dovoljen. Potem še eno vprašanje in to je, da mogoče zmanjšamo manevrski prostor glede opredelitve obrtnikov. Opredelitev v državšnicah je tako zelo raznolika in sam živim tudi v neobmejnem območju in mi imamo torej eh, veliko obrtnikov, ki delujejo pri nas in so Nemci, potem tudi na nizozemcem, ki potem morajo podati dokazila in eh, ne vem, če je na nizozemskem odnos enak kot Belgija-Nemčija, zato moramo predelitev nekako omejiti in jo poenotiti na evropskem ozemlju. Zato da bi omogočili tem eh, obrtnikom upravljati svoje storitve. Če Če potem to dovolimo na bavarskem, potem je seveda jasno, da lahko tudi prekorači mejo, če vozi 100 km. rad bi tudi podal svoje mnenje glede zakonodaje in tehnologije. Imamo že nadzorne aparate na naših cestah, ne vemo pa, kdo opravlja te nadzore, kako ta poteka. Sam sem doživel takšen nadzor, ko smo organizirali izlet po našem, po naši okolici. Jasno pa je, da moramo potem imeti pripravljen denar za možno kazen, če nas slučajno dobijo. Torej, Ne sme priti do tega, da dobimo zopet novo tehnologijo in da ostanejo še obstoječe tehnologije tudi na trgu. Torej, mi moramo zagotoviti kompatibilnost in interoperabilnost, preveriti, kaj obstaja kaj je možno za to, da nadgradimo našo tehnologijo in da če nimamo nekje te tehnologije na voljo, potem naredimo izjemo, vendar pa 90 odstotkih moramo imeti zagotovljeno enako tehnologijo, nadzor, enak nadzor. Mm, ne, da harmonizmo kazni, to ne, ampak bi bilo dobro, da je nadzor čim bolj podoben. Najlepša hvala. Merci beaucoup. On va maintenant écouter euh, la commission. Lepa, zdaj pa bomo prisluhnili uh, eh, besedem komisije. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se kolegom za prispevke. Rad bi se zahvalil vprašalki za pripravljenost na razpravo, za pripravljenost na sodelovanje in za vse informacije, ki smo jih dobili od nje. Rad bi se zahvalil tudi vsem njenim kolegom. Imamo nekaj vprašanj, ki so pomembna in o njih je treba še naprej razpravljati. in rad bi izpostavil nekaj točk. Nekateri ste omenili vidik vloge, ki jo igrata, oprema. Torej, namen je, da se zagotovi, da se spoštujejo pravila. Vendar pa živimo v čistem drugačnem času kot v 80-ih letih, ko so se začela prva, prve razprave In takrat smo se prvič ukvarjali s tem vprašanjem in nekateri britanski kolegi. Uh, eh, so menili, da gre za špioniranje. Ne, ne gre, ampak da, zato, ampak da zagotovimo varnost. Nekateri ste omenili, da teh, se tehnologija razvija in da tisto opremo, ki smo jo prvotno namenjali samo za to, da spoštujemo in nadziramo delovni čas, jo lahko uporabljamo tudi za druge namene. Pomembno je, da ima ta tehnologija možnost za komunikacijske povezave in tudi za lokalizacijo. vprašanje, torej, ki ga spostavlja poročevalka glede mm, kombiniranja tega z inteligentnimi sistemi, je seveda zelo dober predlog. Strinjamo se s poročevalko, ko pravi, da je 20 mesecev eh, dobro obdobje namesto 40 mesecev za to, da uvedemo ta novi digitalni tahograf strinjamo se z njo, da potrebujemo harmonizirano izobraževanje in šolanje naših inšpektorjev, nadzornikov. In še drugi vidik, ki ga omenjam, to je skupna definicija resnih kršitev, vendar pa tukaj ne bi smeli iti predaleč. Imamo izkušnje izvrševanja in ne smemo se preveč oddaliti od tega, kar predstavlja tehnično opredelitev in se približati pravnim vidikom, kar bi seveda odpiralo vprašanje pravne podlage. Mi moramo torej ostati pri opredelitvi težkih in resnih kršitev, kakšne so seveda kazni, pa je stvar držav članic. Tudi obdelava podatkov je zelo pomemben vidik. Veliko vas je omenilo tudi komunikacijo, um, kombinacijo vozniškega dovoljenja in seveda izkaznico voznika. Torej ne smemo mešati zasebno s poklicnim. Lahko pride do situacije, ko izgubite to inteligentno kartico voznika in potem ne smete več voziti avta v svojem privatnem življenju. Torej, tega ne smemo zamešati in treba je preprečiti takšno zmešnjavo, kajti to bi lahko oviralo določeno osebo pri zasebnem življenju. Glede tega, kar je rekla gospa Diran. Ne gre za to, da bi ljudje vozili v službo 4 ure, če živijo v gozdnih območjih in eh, se potem vrniti domov in da na tako voziti 4 ure. Torej, ko se vrača, ima 40-50% možnosti za in verjetnosti za nesrečo. Torej, mi moramo preprečiti takšne dogodke. In seveda dovoliti 100 km in nekdo, ki živi zraven avtoceste, lahko vozi 70 km na uro in se v eni uri odpeljati torej na, na svoje delovno mesto. Ne smemo pa povzročati preveč težav za ljudi, ki želijo izvajati storitve. Imamo še vprašanje obrtnikov, ki morajo prevoziti velike razdalje, zato da lahko opravljajo svoje delo in se potem tudi vrniti. 100 km je meja, ko smo upravljali oceno posledic za varno vožnjo v času delovnika in da se tudi varno vrne domov. In še eno vprašanje, ki sem ga želel omeniti. Dejstvo možnosti komunikacije na tahografu je tudi olajšava za inšpekcije. Ne smemo izgubiti te priložnosti. Boljše bi bilo, da namesto, da ustavimo vozilo in voznika in opravimo inšpekcijo, lahko to opravimo preko naprave za komunikacijo. Te, te vidiki so zelo pomembni. In za konec imamo tudi druge organizacije, kot je ESO, Evropska organizacija za standardizacijo, kjer lahko vidimo še možnosti, kako lahko tam opravimo nekaj dela, da ni treba vsega vključiti v uredbo. Gospa Foster je omenila prenos elementov iz priloge v glavno uredbo kar bi mogoče oviralo naše spremembe zaradi tehničnega napredka v prihodnosti. Ne bi smeli preveč podariti možnosti za popoln zakonodajni inštrument, potem pa bi naleteli na tehnične težave. Treba je pregledati možnosti za prenos tehničnih vidikov v uredbo vendar pa se bomo še s poročevalko o tem še pogovarjali. Verjamem, da bomo dobili zelo eh, dober zakonodajni inštrument. Vendar pa nam ni treba vsega reševati z glavno uredbo. Hvala lepa. Merci beaucoup et pour Lepa, zaključila bo naša poročevalka gospa Tikal. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila kolegom za prispevke in pa tudi komisiji. Naš namen je izboljšati digitalni tahograf tako, da bo postal uporabniku prijazno in tudi zelo koristen za naše voznike. Nažalost, danes tahograf ne vsebuje dovolj informacij za voznika. Zato bi radi videli, da bi tahografi postali bolj upravniku prijazni in koristni za voznika v, v okviru zakonodaje. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Duran, glede tega, da mora naš glavni cilj ostati zagotavljanje in izboljšanje varnosti na cesti. Sama sem osebno za to, da bi odstranili posebne izjeme. Menim namreč, da je prejšnja omito na 50 km bila boljša. Prebrala sem študijo, ki je upravila komisija, kjer piše, da bi 100 km moralo biti največja meja, da še vedno lahko zagotovimo varnost. Torej imamo predloge, da bi zmanjšali mejo na 50 km ali da bi črtali izjeme ali pa da bi podaljšali dovoljeno razdaljo na 100 km. Glede delavnic in pa transportnih podjetij. Tukaj imamo zelo raznoliko situacijo vsake države, še en cel posebej. posebej. V Združenem kraljestvu imamo zelo velika transportna podjetja, ki imajo tudi svoje lastne delavnice. Zelo zanimivo je bilo, ko sem slišala izkušnje kolegov. Imamo namreč države članice, kjer želijo povsem ločiti delavnice s transportnimi podjetji. Komisija pa je predlagala popolno ločitev. Sama osebno podpiram takšen pristop. Vendar pa sem prepričana, da bomo dobili zelo veliko uloženih predlogov sprememb in da bomo vseeno našli najboljše rešitve skupaj s kolegi. Pomembno je, da okrepimo določbe v zvezi z varnostjo osebnih podatkov. Pomembno je tudi, da ne uvedemo avtomatičnih kazni. Glede integracije, kot je dejala komisija, ko pride do integracije med integracijo dovoljenja in izkaznice voznika z vozniškim dovoljenjem, to ne bi smelo vplivati osebnega življenja voznika, če stori poklicno kršitev. V integriranem informacijskem sistemu, kjer bi več inštitucij imela dostop, naprimer Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za promet, bi obe inštituciji lahko unašali podatke. Torej, tam bi lahko pisalo, da je vozniku prepovedano voziti določen čas ali pa da je vozniško dovoljenje veljavno do določenega datuma. Tam bi lahko potem preverjali na enostaven način takšne podatke. Zato mislim, da z integracijo ne bi smelo priti do tehničnih težav. Kot je dejala komisija, mislim, da to ni dovolj dobro pripravljeno v tem trenutku, zato potrebujemo še mm, bolj natančno oceno pliva. Tako da, ko bo prišlo in do integracije, bo ta opravljena postopoma, da bodo lahko države članice zbrale sredstva za investicije. glede vprašanj, ki so jih zastavili kolegi, je pomembno tudi vprašanje eh, dostopnosti oziroma pripravljenosti, ko ima voznik določene dejavnosti, ki jih mora upravljati, potem ne more počivati. In To ne bi smelo vplivati na delovni čas, na čas vožnje, torej treba obračun, upoštevati vsako dejavnost posebej. Glede prilog, sama sem izuzela nekatere vedike prilogov, prilog, ki so pomembni. Komisija tukaj predlaga delegirane akte, nažalost pa priloge in uredba vsebujejo zelo eh, natančne podrobnosti tehnološke narave, te pa smo veliko krat spremenili. In tudi komisija je priznala v razprava, da nekatere priloge niso več ažurne. Če sem prav razumela, bi svet rad odpravil te priloge in uvedel prehodno obdobje. Zato se nam zdi, da bi morali nekateri elementi biti vključeni v uredbo, da bi s tem omejili mandat komisije za delegirane akte. Tukaj bi končala in z veseljem pričakujem vse pripombe in predloge sprememb kolegov. Imeli smo predstavitev, sestala sem se s predstavniki sindikatov, kot tudi s sindikatom poklicnih voznikov. Sestala sem se tudi z DRC. In z vsemi tistimi, ki jih zadeva ta uredba. Skušali smo zbrati čim več informacij, s čimer bi si lahko olajšali sprejemanje odločitev. Z veseljem pričakujem vaše sodelovanje. Hvala lepa, gospod Tikov. Rok eh, za vložitev predlogu sprememb je 15. marac. Gospod Foster, izvolite. Prostite, želila sem vas samo opozoriti na neko točko. Um, in sicer mnoge države, č, v mnogih državah članicah imamo naraščajoče število ukrajinskih, ruskih voznikov in kako nameravate se lotiti tega vprašanja? V takih primerih, katera bo rešitev to, da nihče ni odgovoril, ne vi in niti predstavnik komisije, morda bi mi lahko postregli s kratko razlago.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 seveda smo jim usirili ta tahograf, to je dodatni strošek in zdaj jih skušamo prepričati o koristih, ki izhajajo iz tega. Ampak seveda mi želimo zagotoviti, da bodo tudi oni uštevali isto zakonodajo, isto je naprava, torej tako kot uh, evropski uh, sogovorniki. Gospa Tikov v vodni izjavi 17. Un petit cas, on rajoute quelque chose. Euh, și, în, euh, și în uh, considerentul uh, numărul 17 al regulamentului. V uvodnej izjavi 17 uredbe imamo sklic na EAITR, sporazum, ki je bil dogovorjen, ki je bil dosežen, sporazum, ki je bil dosežen na ravni Združenih narodov in torej tukaj se sklicujemo na prilogo. Uh, 1B. Hvala lepa, zahvaljujemo se vam za to podrobno razlago. Naj vas opozorim, da eh, rok za uložitev predlog sprememb zapade 15. marca. S tem smo izčrpali dnevni red, nimamo drugih a, eh, točk na dnevnem redu, ničesar po točko eh, razno. Naj vas opozorim, da naslednja seja našega odbora.